Welcome. I think this you should start. Okay. Kolegi in kolegice, začeli bomo. Jeśli chodzi o, witam Państwa bardzo serdecznie. Zawsze. Pozdravljeni na današnji seji. Veselje mi je, da vas lahko ponovno pozdravim tukaj v dvorani. Kot veste, nekateri, nekateri kolegi in kolegice ostajajo v lastnih volilnih okrožjih v eh, ponedeljek, pogosto jim ne, usme, ne uspe priti v Bruselj ob začetku tedna, ampak kot eh, vemo, je pomembno, da se kot evropski poslanci srečujemo tudi z lastnimi voljivci doma. Dobili ste osnutek dnevnega reda. Upam, da eh, ga lahko spremljamo v takšni obliki. Če imate kakšen komentar, ga lahko predstavite sedaj. Na voljo je tolmačenje v 20 jezikov, estonščina, gelščina in slovaščina pa niso na voljo. Sestanek se prenaša tudi po spletu. Potrditi eh, moramo zapisnika 21. aprila in 25. in 26. aprila. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu, predstavitev študije o orodjih za obladovanje tveganja, ki so jih eh, oziroma jih bodo države članice uporabljale v obdobju 2014 do 2020. Gre za nacionalna in eh, evropska orodja oziroma okvire. Ta študija je bila pripravljena eh, pod vodstvom raziskovalnega centra za Eh, obvladovanje kmetijskih in okoljskih eh, tveganj. Sodelovali smo z Univerzo Grenoble Alp, z Univerzo v Neaplju in z Inštitutom za ekonomijo, geografijo in eh, demografijo iz Madrida. Študija je namenjena pregledu izvajanja eh, ukrepov v državah članicah, kar se tiče eh, orodi za obvladovanje tvegan. Želeli smo ugotoviti, kaj so države članice do sedaj naredile. Študija obravnava eh, razlike in skupne točke izvajanja. Ugotoviti želimo, Eh, kakšne so težave, kakšne so omejitve, kakšna je učinkovitost eh, tega izvajanja ukrepov. Študija na to predlaga tudi eh, nadaljni razvoj orodi za obvladovanje tega, tako da bi lahko bolje reševali vprašanja povezana z negotovostjo dohodka in volatilnostjo na trgu stabilnost dohodka, to je pomembna točka in pa delovanje trga, to je še ena pomembna točka. Pozdravljam tri avtorje te študije, z nami je gospa Izabel Bardahi, predstavnica raziskovalnega centra za obladovanje kmetijskih in okoljskih tveganj iz Španije. Pozdravljam tudi gospoda Joseja Mario Sumsija, ki prav tako prihaja iz tega raziskovalnega centra. Pozdravljam pa tudi gospoda Tomasa Garcijo Askarateja iz Inštituta za ekonomijo, geografijo in demografijo, prav tako iz Španije. Dobrodošli. Gospa Bardahi bo prva govorila. Če imate kakšne vprašanja in verjetno jih imate, jih boste lahko zastavili po predstavitvi, ko bomo pripravili izmenjavo mnenja. Prav besedo bom kar predal gospe Bardahi. Izvolite, gospa. Prehodim na. Eh, eh, Hvala, predstavila bom študijo. To je študija, ki smo jo izvedli za Evropski parlament in uh, tej predstavitvi bom najprej govorila o ciljih, potem tudi o podpornem okviru, kako je bilo vse skupaj izvedeno. Govorila bom torej o izvajanju, kako so različni podporni ukrepi bili izvedeni v državah članicah. Nekaj ključnih idej eh, bom podala, na podlagi katerih smo oblikovali priporočila kako naj bi torej izgledal tak podporni okvir. Potem pa bom podala še nekaj zaključkov. Kakšni so bili cilji študije? Cilj je bil, da se analizira uporaba različnih eh, podpornih ukrepov v okviru instrumentov za obvladovanje tveganja in kriz v različnih državah članicah. Kako so torej to uporabili? Potem pa smo pogledali tudi rezultate in glede na to smo predlagali določene spremembe v zvezi s tem podpornim okvirom. Podporni okvir za instrumente za obvladovanje tveganja je uh, določen z ukrepi Svetovne trgovinske organizacije. Uh, Tam so določene norme, ki jih eh, morajo izpolnjevati države članice za dostop do tega podpornega ukrepa oziroma ukvirja. Eh, to se potem opredeli kot eh, zelena škatla oziroma zelene subvencije. Tukaj imamo um, zaščito oziroma zavarovanje dohodka in pa varnostno mrežo. Zato da nek ukrep spada v zeleno škatlo, mora, morajo izgube biti eh, večje od 30 odstotkov od povprečnega dohodka. Kompenzacija mora biti manjša od 70 odstotkov eh, izgube tveganja. Ta eh, kompenzacija pa je vezana samo na dohodek, ne na cene, ne na proizvodno in na vložke. Potem imamo zavarovanje za eh, letino. Tukaj mora biti uradno priznana nacionalna oziroma naravna katastrofa. Tudi tukaj morajo izgube znašati več kot 30 odstotkov poprečne proizvodne v zadnjih treh letih. Potem se plačila navezujejo samo na izgube zaradi katastrofe in kompenzacije ne smejo biti večje od nadomestnih stroškov eh, katastrofe. To vzpostavlja Svetovna trgovinska organizacija in ta pravila so precej omejevalna. Eh, torej, eh, velike omejitve obstajajo zato, da je nekaj opredeljeno kot zeleni ukrep, zelena škatla. Kako pa to deluje v Evropski uniji? Eh, mi smo pogledali dve obdobje, obdobje od 2007 do 2013 in pa trenutno obdobje od 2014 do 2020 prvo obdobje možnosti, da je država članica uporabila te ukrepe iz skupne kmetijske politike, eh, so opredeljene s členom 68. Določeni specifični pogoji so tudi zapisani tam v zvezi s sadjem, zelenjavo in vinom. Imamo pa tudi državno pomoč in sicer direktive, ki opredeljujejo pogoje, kdaj je dovoljena državna pomoč. In to je povezano z dvema vidikoma. Eh, pomoč ex ante. Eh, tukaj gre za zavarovanje. Potem pa še ex post, e, to pa je pomoč v, primer, v primeru naravnih katastrof. Potem so opredeljena tudi pravila, kdaj se e, podeljuje pomoč ad hoc. Eh, gledali smo predvsem, eh, kako je to urejeno v okviru SKP. Posebna pomoč eh, je namenjena za sadje in zelenjavo ter vino. Imamo tudi zavarovanja za letino, potem vzajemne sklade. In te zadeve so zdaj prešle iz prvega v drugi stebr. To je bila ključna sprememba. Ohranjene pa so tudi možnosti, ki so obstajale prej v zvezi z državnimi pomočmi, ko gre za podporo za zavarovanja ta okvir eh, predstavlja zelo fleksibilen instrument eh, in lahko se prilagaja različnim specifikam posameznih držav članic. Omogočil je tudi, da so bili razviti zelo različni modeli za podporo. Podpora znotraj SKP je prešla iz prvega v drugi steber. Eh, to vodi tudi do specifičnih posledic. In pomembna tema povezana s tem je tudi, da podpora iz SKP, da je bila eh, določena najprej v eh, členu 68, morajo pa biti izpolnjeni pogoji za eh, zeleno škatlo oziroma zelene subvencije. To pomeni, da gre za hude izgube, ki znašajo več kot 30 odstotkov proizvodnje. Možno je uporabiti tudi državno pomoč, ki, bodo, eh, ki bo pokrila torej niže izgube, manjše od 30 odstotkov. Kar pa se tiče izgub na trgu, je to prvič vključeno v novi okvir. To je edini instrument, ki v tem trenutku omogoča znotraj eh, skupnega okvira eh, pokritje tveganj. Kako je bilo to izvedeno? Bomo pogledali tudi nekaj številk. Okvir eh, omogoča zelo veliko raznolikost glede uporabljenih instrumentov. Člen 68 SKP so uporabile samo Francija, Italija, Mačarska in Nizozemska eh, z majhnimi vsotami za zavarovanje. Eh, vzajemni skladi se ne uporabljajo pogosto. Eh, tudi vsote so zelo nizke, torej to ni eh, pogosto uporabljen instrument. Vse države članice pa so v določeni meri uporabile različne instrumente podpore. Mm, tukaj imate eh, tipologijo in o tem ne bom veliko govorila. To je zapisano po državah članicah in sicer glede na izbrano pomoč ali je šlo za pomoč iz SKP ali za državno pomoč. Vse države so uporabile bodi si SKP ali pa eh, državno pomoč. Da so podprle tako eh, instrumente ex ante ali pa instrumente ad hoc. To se dobro vidi pri teh eh, številkah, kjer je zapisan tudi javni odhodek oziroma javna poraba za obdobje od 2007 do 2013. Vse države so navedene. V prvem stolpcu je denar, ki je bil namenjen za pomoč ex post, potem ad hoc, potem pa še pomoč ex ante. In prvi zaključek, ki ga lahko iz tega potegnemo, je, da če se osredotočimo na zadnjo vrstico, zadnji stolpec, Eh, vidimo, da eh, je velik del pomoči državnih pomoči. Eh, bolj malo pa je pomoči za upravljanje kriz in obvladovanje kriz. Denar iz SKP torej predstavlja manjšino. In še en pomemben vidik, kolikor večji je strošek pri ex ante, Eh, manjši je strošek pri ekspost. Določene države so več denarja namenile za upravljanje tveganja. In eh, v tem primeru je potem pomoč ad hoc eh, manj potrebna. Kako se je okvir spremenil od prejšnjega obdobja do sedanjega? Okvir se je delno spremenil, ne pa bistveno. tukaj vidimo, kaj so države članice naredile. Tiste, ki so uporabile 68, 68. člen, torej Italija, Francija in Nizozemska, so eh, uporabile tudi programe za razvoj podeželja v okviru drugega stebra. Eh, pridružile so se jim še druge države, ki uporabljajo vse več eh, denarja iz skladov SKP za namene obladovanja tveganja. Eh, vzajemni skladi in pa podpora za vzajemne sklade je še vedno v manjšini. Eh, potem imamo tudi stabilizacijo dohodka. To je bilo vključeno v programe za Italijo, Španijo, predvsem Kastilijo in Leon v Španiji in pa Mačarsko. Potem imamo tudi programe za razvoj eh, podeželja. Strošek je bil vključen tudi v te programe. In vidimo, da obstajajo tudi države, ki so začele uvajati eh, tudi programe za razvoj podeželja v eh, zavarovanja. Kastilija in Leon, Italija in Mačarska so obdržale možnost, da uporabijo tudi instrument za stabilnost oziroma stabilizacijo dohodka. Kakšna pa je končna vsota eh, pomoči 2700 uh, eh, tisoč milijonov, torej uh, eh, 2 milijardi 700 tisoč različne države eh, postopno uvajajo večjo podporo za instrumente za obvladovanje tveganja. Potem imamo tudi državno pomoč za upravljanje kriz in tvegan. Tudi tukaj so se obdržale iste tendence kot v prejšnjem obdobju. Spremembe torej niso bistvene. In eh, države to uporabljajo na različne načine in uporabljajo tudi različne instrumente. Tukaj pa imamo nekaj idej, ki nam lahko služijo za boljše oblikovanje instrumentov za obladovanje tveganja. Kako eh, se torej porazdeljujejo tveganja eh, glede na eh, nivo tveganja? Na vrhu piramide imamo tveganja, s katerimi se lahko sooči neka organizacija proizvajalcev ali pa nek metovalec, ne da bi prenesel tveganje. Eh, to se uredi eh, na ravni privatnega, zasebnega upravljanja. To prevzamejo sami proizvajalci ali pa organizacije eh, proizvajalcev. Potem pa, ko tveganje narašča, Eh, je pa vse pogostejša uporaba različnih instrumentov za obladovanje tveganja. Tukaj nastopijo vzajemni skladi ali pa zavarovanja. In imamo celo vrsto instrumentov, ki pokrivajo različna tveganja in izgube, bodi si gre za hude izgube ali manjše izgube. Eh, čisto na vrhu eh, piramide so katastrofalna tveganja, tam gre za javni denar, eh, nižje, ko gremo po piramidi, pa eh, so tveganja prevzeta eh, strani zasebnikov oziroma so javno zasebna. Do prenosa tveganja Eh, ne pride tam, kjer je tveganje manjše. Torej, na tveganja je treba gledati na globalen način. Kakšne zaključke pa lahko potegnemo iz te študije? V Evropski uniji ne obstaja homogen okvir za upravljanje tveganja. In zaradi tega so države članice razvile različne modele, ki se razlikujejo glede na kritje, na finančna sredstva eh, in tako naprej. Države sprejemajo eh, ukrepe, ki so prilagojeni eh, njihovi situaciji. Kakršnakoli reforma trenutnega okvira bi morala biti kompatibilna z obstoječimi modeli podpore, ki jih že izvajajo države članice. poleg tega je na tveganje treba gledati v različnih plasteh. In, uh, instrumenti niso uh, neodvisni, zato jih je treba na ta način tudi obravnavati v povezavi s tveganjem. Eh, seveda pa je potrebno tudi sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Eh, vedno je treba upoštevati tudi odnose, ki obstajajo med različnimi ravnmi tvegan. In analiza podatkov, podatkov o podpori, ki eh, so jih dale različne države članice, kaže tudi na to, da trenutni, trenutna pravila niso učinkovita za preprečevanje kriz. Videli smo, da so določeni skladi namenjeni eh, pomoči ad hoc eh, in ti so pogosto tudi najbolj uporabljeni. Mm, kar se tiče kritja tveganja eh, na trgu, vidimo nekaj zanimivih vidikov. Zanimiv instrument je uporabila Italija, prav tako Kastilja in Leon v Španiji, ampak Italija je tista, ki namenja največ denarja temu instrumentu. Gre pa za eh, majhne eh, količine in to spada na področje vzajemnih skladov. Kot smo videli, so ti zelo redko uporabljeni v Evropski uniji. Države članice tega ne uporabljajo pogosto. Še ena reforma pa zadeva kritje tveganja v določeni meri bi eh, tudi zavarovanja morala pokriti tveganja in v določenih državah kmetje eh, največkrat posežejo potem. Potem je treba izvajati tudi zavarovanje eh, dohodka. Tukaj mora biti narejenih še več tehničnih študij. Morali bi imeti neka sredstva za oceno izgubo izgube, tve, izgube eh, dohodka, morali bi ustvariti določene baze podatkov in iskati komplementarnost eh, s trenutno obstoječimi sistemi. Še ena pomembna eh, tema je pozavarovanje. Mm, tudi to je lahko pomembno, ampak obstajajo še načini, kako bolje opredeliti okvire za zavarovanje in pozavarovanje ko gre za javno-zasebna partnerstva. Kakšna pa so priporočila glede na vse povedano? Prvo priporočilo je naslednje. Mislimo, da bi obst moralo obstajati priporočilo za skupna pravila, zato da se uredi upravljanje tveganja na evropski ravni. Poleg tega bi morali ustanoviti Evropske observatorije za kmetijske trge. Na ta način bi tudi lahko bolje eh, obveščali, imeli bi eh, sistem hitrega obveščanja, s katerim bi se avtomatično sprožili ukrepi za upravljanje kriz in eh, organizacije proizvajalcev in pa razna združenja bi tudi vsega, Eh, morali imeti možnost, da prilagodijo proizvodno glede na povpraševanje, kar se tiče kakovosti in kvantitete. In na ta način bi tudi lahko eh, preprečili krizo, preden se ta razširi po trgu. No, v primeru, da, eh, osnovna plačila, da se osnovna plačila zmanjšajo, mislimo, da bi lahko imeli tudi določene kupone. E, to v primeru, da proračun za kmetijstvo ostane enak. Lahko bi imeli torej, te kupone za kmete, ki bi jih lahko uporabili za to, da uporabijo instrumente za uh, upravljanje tveganja. Poleg tega imamo krizno rezervo, ki bi se morala uporabljati izven proračuna. Na ta način bi povečali njeno učinkovitost. Na koncu pa še izvajanje instrumentov eh, za upravljanje tveganja. To vse zahteva eh, določeno izgradno kapacitet in pa programe usposabljanja za ljudi, ki se s tem ukvarjajo. In pa še končno priporočilo. Na integriran način bi morali eh, gledati na vse ukrepe, ki so posvečeni upravljanju kriz in tvegan, ne glede na steber. In to na koordiniran način. Treba bi bilo upoštevati tudi vse povezave med različnimi ravnmi eh, tveganja. S tem pa bi tudi zaključila. Hvala za pozornost. Bardzo dziękujemy zgodnje zapovedi. Najlepša hvala. Kot sem povedal v začetku, bomo sedaj sprožili razpravo. Kdo želi besedo? Če želi kdo besedo, potem nam to prosim nakažite. Da Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem. Gospa Petir. E, Baraj na njenom uvodu koje je dala. Ja bih željela možda na konkretnom primjeru... E, Hvala za ta uvod. E, prosim, če bi mi dali kakšno idejo, kako bi lahko pomagali pri upravljanju kriz v kmetijstvu, kako bi na praktičen način to lahko izvajali. Naši kmetovalci so vedno bolj izpostavljeni vsega, tveganjem, tudi okoljskim tveganjem. Naprimer, eh, eh, Srednja Evropa, Slovenija, Hrvaška, Mačarska, eh, Romunija, Češka, pa tudi Francija so bile priče številnim pozebam, poplavam, milijardo evrov znašajo te izgube in države članice ne bodo mogle tega pokriti same. Mi smo prosili za pomoč Evropsko komisijo. V tem konkretnem primeru, ali nam lahko poveste, kakšno bi bilo najboljše upravljanje tveganja in krize v tem primeru, kako lahko pomagamo kmetovalcem v naših državah in kako eh, naj povečamo instrumente iz sklada za krizo, ali je to rešitev? Mi ne mislim, da bi bilo treba spremeniti proračun za kmetijstvo, ampak me zanima, odkud naj pridobimo dodatna sredstva, ki jih potrebujemo. Zato, da bomo preprečili nadaljne krize in pa uh, ublažili te krize, ki so nastale zaradi vremenskih pogojev. Hvala. Yes, thank you very much, Chair. Thank you very much. Gospod Vitema, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za predstavitev. Imam tri kratka vprašanja, če dovolite. Prvič, ta urodja za obvladovanje tveganja se ne uporabljajo eh, pogosto. Zakaj ne? A menite, da če zagotovimo eh, več manjerskega prostora za sektor, da bo lahko sektor sam pripravil te pobude, da bodo te pobude eh, prilagojene situaciji, prilagojene državam članicam? se vam zdi, da bodo države članice ta urodja pogosteje uporabljale? Menite, da bi morali zagotoviti več manevrskega prostora za lasne pobude? Na to e, naslednja stvar. Tudi v drugem stebru e, se ta urodja ne e, uporabljajo pogosto. Tukaj sredstva niso ciljno usmerjena, niso namenjena določenim ciljem. Bi morali spremeniti ta sistem, da bi povečali uporabo urodja in na to še Eh, STO in zelena škatla 30 odstotkov, je treba vedno spoštovati teh 30 odstotkov. Veliko eh, kmetov v sektorju meni namreč, da morajo porabiti preveč denarja iz eh, lastnega žepa. A moramo v vsakem primeru poskrbeti za ukrepe v zeleni škatli ali lahko uporabljamo tudi ukrepe iz rumene škatle? Poslušajmo. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Schreier. Het is zelf heel indrukwekkend wat we allemaal hoorden. En ik, uh, ik dacht terug... Eh, zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar sem slišala. Lansko leto smo na nizozemskem uh, imeli uh, zelo razširjene miši uh, v kar velikem predelu nizozemske, ki so naredile veliko škode. Uh, Zanima me, kako nam lahko Evropa pomaga. V drugem stebru obstajajo določene možnosti, ste rekli. Ampak eh, ta drugi steber ima že namenjen denar za druge cilje. Naprimer za upravljanje naravnih območij in tako naprej. Ali je mogoče, da države članice eh, naredijo, kar želijo s tem denarjem? Sama sem to že spraševala, pa me niso razumeli. Eh, Bolje treba ljudi informirati, da bodo vedeli, kako naprej. Gospa Senra Rodriguez. Eh, gracias, preside. Hvala. Tudi sama bi se zahvalila za to študijo. Rada pa bi postavila vprašanje v zvezi eh, s tržnimi tveganji. Mislim, da je ta razprava. Eh, zelo dobra, ampak v končni fazi se vedno govori o eh, prostovoljnih ukrepih. Tudi vi v študiji govorite o ukrepih za prilagajanje eh, ponudbe in povpraševanja, oziroma da se ponudba prilagodi povpraševanju. Predlagali pa ste tudi, da se zmanjšajo plačila, zato da bi naredili večji sklad. Sprašujem se naslednje. Ali ste v študiji kdaj razmišljali tudi o možnosti, da eh, ti ukrepi za prilagoditev popraševanja eh, oziroma ponudbe popraševanju eh, ali da bi ste razmišljali, da bi uvedli tudi javne ukrepe na tem področju? Potem pa še v zvezi z dohodki kmetov, ki so že tako zelo nizki. Plačila so bila vzpostavljena, zato ker so bile najprej določene politike eh, eh, v zvezi z vse nižjimi plačili. In ta plačila eh, predstavljajo samo majhno kompenzacijo in zelo težaven način preživetja za številne kmete. Če bomo od teh plačil še jemali stran denar za to, da se opusti javno politiko, ne vem, kako bodo kmetje sploh preživeli. V tem smislu bi se vprašala, kakšna bo reakcija, kakšna bi bila reakcija, če bi eh, eh, funkcionarjem oziroma ljudem v javni upravi rekli, da morajo eh, samo zniževati plače. Poleg znižanega dohodka pa bi rekli, da bomo uh, eh, jemali denar še iz sklada, ki je tudi namenjen tem zaposlenim. Eh, ali ste razmišljali kaj o tem, o dohodku kmetov eh, in pa o tem, da bi morale biti močnejše javne politike na tem področju? Gospod Castro, pa in presoža. Gospod De Castro. Grazie, predsednik, grazie. Najlepša hvala, gospod predsednik rad bi se vam zahvalil za to predstavitev. Kot smo slišali, je Italija vzpostavila program za stabilizacijo dohodka, ki ga še vedno eh, izvaja oziroma pripravlja se na izvajanje, ki se bo začelo januarja. Imamo vprašanje v zvezi z Italijo, če dovolite. Sklad, ki se eh, sedaj oblikuje, bo začel delovati 1. januarja. Ampak kaj se bo zgodilo, če bo eh, sklad imel primankljaj, eh, naprimer leto dni? Kako bi zagotovili stabilizacijo dogodkov, dohodkov v tem primeru? To vodi uh, do še enega vprašanja. A se vam ne zdi, da obstaja tveganje za ponovno nacionalizacijo te politike? A ne bi bilo bolje, da bi imeli evropski sklad v ta namen, da bi lahko uh, države članice vzpostavile oziroma uporabljale ta orodja za stabilizacijo dohodka? Zgozi, zgodi se lahko, da bomo imeli zelo različne politike in zelo različne programe. Gospod Polčak. Děkuji za udělení slova. Já chci poděkovat rovně za tu prezentaci. Měl bych... Najlepša hvala za besedo. Tudi sam bi se vam rad zahvalil za predstavitev. Imam eno zelo kratko vprašanje, ki se nanaša na obvladovanje tveganja. Gre za vprašanje eh, inovacij na področju kmetijstva. To je namreč povezano s tem, o čemer je govorila gospa Petir. Eh, tudi pri nas smo imeli pozebe in eh, v primeru vinskega sektorja uh, smo utrpeli ogromno škode. Če bi pri tem imeli na voljo posebne, posebno tehnologijo, posebne tehnike, zaščite, uh, trte, bi se lahko izognili tej škode. Po, tej škodi. Pogovarjal sem se s kmetovalci, z vinogradniki uh, in številni so dejali, da so inovacije zelo dobra stvar, ampak da kmetje pogosto nimajo dostopa do takšnih inovativnih rešitev. mislim, da morajo biti inovacije del eh, obvladovanja tveganja, ne pa, da imamo to zgoraj, eh, zgolj v eh, košarici ex ante. A ste razmišljali o tem, kakšna specifična orodja bi lahko motivirala eh, kmete za to, da bi pogosteje uporabljali to vrstne možnosti? Na, naprimer, zagotoviti je treba raziskave in razvoj za inovacije in eh, drugič, kmete morajo poznati te možnosti, tako da jih bodo lahko na to uporabljali. In z eh, tega vidika se mi zdi pomembno, da komisija razmišlja o spodbujanju kmetov ti se morajo bolj uh, zanimati za inovacije, ampak inovacije ex ante ne morejo biti del te zgodbe. Gospod Andriju. Mikrofon, prosim, zagovornika. Mikrofon. Najlepša hvala za predstavitev. Tudi eh, Sam se strinjam s to analizo kot kolega De Castro, bi tudi sam eh, dejal, da obstaja tveganje ponovne nacionalizacije te politike. In eh, mislim, da se moramo tega v tem sektorju zavedati. Pomembno je, da so instrumenti, o katerih govorimo, na voljo čim večjemu številu eh, kmetov. Eh, ponovno lahko govorimo o sektorju eh, mleka. Eh, tam obstajajo resne težave. Svet bo zasedal naslednji teden, če se ne motim, in mislim, da je treba čim prej prevzeti vajeti v lasne roke. obladovati moramo tega, ne drugače se bodo eh, vrata kmeti zapirala še naprej. Sam sem pred kratkim eh, obiskal eh, svoje volilna okrožja v Franciji in veliko kmetov ima velike težave, zato moramo hitro odgovoriti na te težave. Mislim, da bomo le tako rešili vse te probleme, s katerimi se kmetovalci soočajo danes. Če zmanjšamo tržni delež, potem mora tudi komisija eh, sprejeti ustrezne eh, spremljevalne ukrepe. Finančna sredstva morajo biti povezana eh, z disciplino ponudbe. To je naš kratkoročni ukrep. Pomembno je, da na zasedanju sveta junija oziroma julija odgovorimo na to krizo v mlečnem sektorju. Dziękuję, pan poseł Rupe. Gospod Rupe. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala tudi gospe Izabel Bardahi za predstavitev. Mislim, da se moramo lotiti poglobljene analize rezultatov te eh, študije. Tako da bomo lahko ustrezno analizirali eh, orodja, ki so trenutno na voljo in ki jih lahko uporabljamo eh, srednje ročno. Različna orodja se pač uporabljajo v različnih fazah. Sprejeti moramo nove ukrepe, zato ker smo v težavni situaciji, pesimistično gledamo na prihodnost vsi pa si seveda želimo svetlejše prihodnosti. Vsi si eh, želimo mladih kmetov, ki bodo uh, začeli prihajati v kmetijski sektor. Res je, da so pogoji različni v različnih državah članicah, v različnih krajih. Ni vse odvisno od države članice same. Imamo tudi različne davčne sisteme, različne uh, tarife in v primeru Litve uh, lahko rečem, da je naša vlada eh, uvedla pristojbino, eh, trošarino za dizelsko gorivo. S tem je dohodek kmetov upadel, nadomestila pa niso prejeli. Kot veste, je dohodek eh, kmetov odvisen od plačil na eni strani in od tržnih cen na drugi strani. Raven plačil je rezultat pogajanj med kmetov. Eh, komisijo in državami članicami. Ampak upoštevati moramo tudi druge dejavnike, eh, druge cene, ki so različne glede na državo članico. Včasih je nestanovitnost cen resnično ogromna in razlike med cenami so resnično ogromne. Eh, cene lahko narastejo ali pa padejo za 200 odstotkov. Trenutno je nakupna zmogljivost kmetov manj pomembna, kar se tiče obladovanja eh, tvegan. Je pa treba to vseeno upoštevati. Pogosto govorimo o tem, da bi morali ukrepiti pogajalske zmogljivosti eh, kmetov. Ampak pomagati jim moramo, kmeti morajo biti dobro obveščeni. Poznati morajo različne eh, dejavnike, kot je naprimer nestanovitnost cen, zato da eh, si lahko zagotovijo dober eh, višji dohodek. V Litvi in v nekaterih drugih državah je stopnja sodelovanja zelo nizka. In kar se tiče tveganja, to pomeni, da je težko uvesti ukrepe za razbremenitev kmetov. Težko poskrbimo za sodelovanje, ker eh, kmetje zgolj, eh, se osredotočajo zgolj na preživetje. Poskušajo ustvarjati proizvode po najnižji možni ceni. Razmišljati moramo o ukrepih, o orodjih, ki bodo učinkovita, če jih eh, uredimo in uskladimo na evropski ravni. Postopek uvajanja eh, novih ukrepov na nacionalni ravni je prepočasen. To pomeni, da eh, številne kmetije zaprejo svoje vrata, da doživijo bankrot. bankrot. V Litvi je naprimer eh, ta proces spremanja ukrepov trajal toliko časa, da praktična vrednost zakonodaje, ki je bila sprejeta, ni zelo visoka. Da ta zakonodaja ni prenešla, prinesla nobene dodane vrednosti, zato ker smo čakali predolgo. Zato je treba morda eh, postopati najprej na evropski ravni in ne čakati na nacionalne ukrepe. V nasprotnem primeru kmetij v sektorju kmetijstva praktično ne bo. Naprimer, eh, Živinorejci v Litvi so doživeli eh, veliko težav, 20 odstotkov manj jih je danes kot pred eh, nekaj časa. Ja, Hvala lepa. Hvala za predstavitev te študije. Zelo sem vesela, da smo slišali tako natančne številke v novem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020 imamo tri nove instrumente za upravljanje s tveganjem in v tej dokumentaciji lahko vidimo, da to izkoriščajo samo nekatere države članice. Mislim, da bi komisija morala razmisliti, kaj so vzroki za to, morda bi lahko v okviru 28-terice našli neko osnovo za to, da bi imeli krizni instrument, ki bo dejansko prispeval k napredku. Jasno pa je seveda, da imamo 28 držav, gre za drugačno uporabo pravil, nimamo skupne kmetijske politike, vsaka država članica deluje sama zase in to je vzrok vseh težav mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli krizni sklad, ki bi bil ločen od eh, tega finančnega okvira, zato da bi lahko dejansko hitro in učinkovito ukrepali in da bi lahko ponudili takojšno pomoč. Seveda pa je jasno, da smo v odboru za kmetijstvo in da bomo morali še govoriti o tem, ali si dejansko želimo, da bodo neposredna plačila močno skrčena in da bi preostali denar dali v sklad za jamstvo. Nekaj je jans, jasno. Majhne kmetije si želimo zaščititi vsi in jih tudi okrepiti. Vendar te majhne kmetije so seveda odvisne od neposrednih plačil iz prvega stebra, pa tudi od drugega stebra. Zato mislim, da je zdaj čas, da se spopademo z temi jamstvenimi mehanizmi, zato da bomo v odboru Agri našli pot naprej, zato da bomo premustili te krize in tudi, da bomo lažje premagovali krize v prihodnosti. V ZDA se prav tako pogovarjajo o novem sistemu in razmisliti bi morali o tem, ali bi to lahko uvedli tudi v 28. Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Loazon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sami veste, gospod predsednik, da eh, kmetje ne potrebujejo zgolj ustrezne politike za obladovanje tega, potrebujejo orodja za preprečevanje tega. Prišlo je do privatizacije sistema eh, in to še posebej velja za mlečni sektor, naprimer. Politika podpore, eh, državne podpore, ni ustrezna, imamo eh, sistem zavarovanja ali pa eh, obveznega zavarovanja. Ta eh, zasebni sistem zavarovanja je praktično zamenjal vsaj v Franciji vse ostale sisteme. Danes kar se tiče naprimer okolja in eh, sanitarne politike. Eh, srečujemo številne probleme. Naprimer, eh, kmet vsako leto plačuje 20 evrov kotizacije in to za vsako specializirano sekcijo. kmetje nimajo pravega uh, zavarovanja, težko dostopajo do uh, vzajemnega sklada za okoljske, uh, okoljska in uh, sanitarna tveganja. Zanima me, če obstajajo druge možnosti uh, dostopa do zavarovanj, ki bi uh, boljše delovala. Hvala. Je pa posel Bogovič. Gospod Bogovič. Hvala za besedo. Eh, govorimo o zelo pomembnem področju, ki je zagotovo eh, bistveno pomembnejše, še kot je bilo pred nekaj leti nazaj, kajti velika tržna nihanja govorijo o tem, da bo eh, predvsem zaradi teh nihanj izpad prihodkov iz leta v leto na kmetijah večjih, po drugi strani pa tudi velike naravne nesreče, kot je bila danes že omenjena <clears throat> ena podobna, ki se je zgodila letošnje leto v srednji Evropi s v pozebi eh, vinogradih in sadovnjakih. Eh, tudi sam sadjarim zelo dobro vem, kaj pomeni naravna nesreča, ko ti od ne vem, pričakovanih 150 ton jabolk na koncu leta zraste 10-15 ton, tako se bo zgodilo v mojem nasadu letos. In iz tega primera izhajam, ko opazujem razlike po Evropi in ko so sedaj lepo zbrani podatki in se vam jih zelo zahvaljujem za njih, kaj narediti, da bomo v Evropi dosegli to, kar so zadnjič na predstavitvi pokazali kolegi iz Amerike, kjer je danes 85 do 90 percent vseh kmetijskih eh, površin zavarovanih eh, proti tem nesrečam. Vidimo v teh tabelah zelo različno po Evropi in sam mislim, da eh, je to, kar se lahko zavaruje, nujno, da naredimo Eh, bolj prijazno, kajti recimo v Sloveniji v letošnjem letu med sadjarji samo 10% površin zavarovanih proti pozebi zaradi tako nemogočih pogojev. Tudi mlekarje nas opozarjajo, da so ta tržna nihanja, ki je bilo potrebno stopiti z inštrumenti, kot je eh, dogovoren umik eh, oziroma zmanjšanje proizvodne proti neki kompenzaciji. In mislim, da prihajamo v čase, ko bomo morali govoriti v evropski kmetijski politiki o bistveno večjem deležu sredstev za te namene, kot govorimo doslej. V Ameriki so nam kolegi pokazali, da njihova sredstva so tam dve tretjine, 80% vseh kmetijskih sredstev, v Evropi pa govorimo da o enem procentu sredstev, ki so namenjene v, v te namene. In zato je moje enostavno vprašanje, ali ni prišel čas, da bi v Evropi, ne vem, se tudi odločili in za zavarovanje teh eh, rizikov namenili vsaj četrtino, tretjino eh, sredstev iz evropske kmetijske politike, kajti eh, za manje pričakovati, da bomo lahko, ne vem, vedno so dobili nek nov, nov denar, ampak mislim, da bomo morali tudi znotraj skupne kmetijske politike najti nove inštrumente, ki bodo evropski inštrumenti in bodo za vse države primerljivi, da bomo na koncu tudi imeli bolj stabilne kmetije. In mislim, da bomo na takšen način ob zmanjšanih plačilih, ne vem, po hektarju, pa več denarja za rizike, eh, eh, marsikatero kmetijo zadržali, ki nam bo sicer propadla. Dziękuję. Pan poseł Des. Gospod Des. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Javil sem se k besedi, ker je nekdo omenil sistem v ZDA. Presenečen sem bil, ko so američani predstavili ta sistem. Ta sistem ne velja za živali, samo za polščine. Sisteme zavarovanja že imamo. Moj sin ima zavarovanje pred točo, naprimer. In to je kar precejšnje zavarovanje trenutna kmetijska politika omogoča državam članicam, da denar uporabijo tudi za sisteme zavarovanja, to je jasno. Ko udarijo naravne nesreče, jasno, potrebujemo nek evropski sistem, ampak evropski sistem zavarovanja ne bi deloval. 28 držav članic je preveč različnih, ne moremo vsega organizirati iz Bruslja zanima me, ali se ne strinjate z menoj morda, da bi tukaj morale države članice prevzeti odgovornost. Iz Brusla tega ne bomo mogli urejati in ne bo bi bilo slišati, kaj menite o tem. Včeraj je na Bavarskem bila velika razstava, velik sejem in veliko kmetov govori, da potrebujemo spremembe na področju davkov na nacionalni ravni. To velja za proizvajalce svin, tudi za mlekarje. Želijo si, da bi davčno breme lahko naprimer preložili, zato da bi lažje preživeli težke čase. Zanima me, kaj vi menite o tem. Hvala. Gospod Donta. Merci, monsieur le Président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se opravičil avtorici, ker nisem imel priložnosti prisluhniti njeni predstavitvi, ampak sem si pa pogledal ta dokument malce pred sestankom. Imam dva komentarja, če dovolite. Ko govorimo o našem sistemu in ga primerjamo z drugimi sistemi, naprimer z ameriškim eh, sistemom, je pomembno, da omenimo tudi eh, sporazum iz Marakeša. Eh, to je prvi element ki ga je treba upoštevati. Drugi element je naslednji. Pri reformi SKP je želel parlament iti dlje, kar se tiče določenih določb. Napri, naprimer, eh, skupna ureditev trga pri eh, sadju in zelenjavi pri vinu. In svet je nasprotoval takšnim ukrepom. Strinjam se, z Albertom Desom. Zavarovalno pravo je v naših državah članicah tako različno, da eh, je tako, raz, tako zelo težko razmišljati o nekakšnem skupnem evropskem sistemu, kar se tega tiče. Pomembno je, da SKP eh, predstavi nek okvir in da na voljo orodja, ki jih lahko na to vsak izvaja v skladu z nacionalnim eh, pravom, nacionalno zakonodajo. Vprašanje zavarovanja je izjemno pomembno in to je ena od eh, rešitev za eh, vprašanje nestanovitnosti cen. In škoda bi bilo, da bi mi, evropejci, ostali edini, ki eh, ne bi uporabljali to vrstnega sistema. Še enkrat hvala za študijo. Proste, v ten sposob večrpali smo zgušenja pani in panov poslov. Najlepša hvala. Mislim, da smo eh, prišli do konca te izmenjave vprašanj in odgovorov. Želi še kdo besedo? Komisija morda? Bad, Bardzo proszę. Izvolite, beseda je vaša. Thank you, Chairman. No, simply to say that... Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel sem dejati, da tudi mi pozdravljamo to študijo. Mislimo, da prispeva k eh, razpravi o tem, kako eh, države članice v Evropi uporabljajo urodje za stabilizacijo dohodka. Pomembno je razmišljati o teh zadevah. Eh, tudi mi smo na voljo želimo sodelovati z avtori eh, te študije, tako da bomo eh, vsi skupaj razumeli, zakaj se države članice in eh, kmete ne odločajo za uporabo tovrstnih orodij in kaj bi lahko naredili, da bi jih izboljšali v prihodnosti. Hvala še enkrat za študijo. Mislim, da nas čaka še veliko dela v prihodnosti in tudi mi smo pripravljeni prispevati k temu delu. Hvala. Dziękuję, dziękuję panu w ten sposób. Najlepsze, chwała. mislim, da je sedaj eh, najprimernejše, da besedo predamo našim strokovnjakom, eh, ki se bodo odzvali na slišano. Sami se lahko odločite, kdo bo začel prvi. Merci, merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoril bom v francoščini, tako da bodo lahko eh, tolmači malce spočili svoje glasove, pravi govornik marsikaj smo slišali, eh, ne moremo se odzvati eh, na vse komentarje z natačnimi podatki, sam pa bi ustrajal pri dveh stvarih. Najprej vprašanje koherence in eh, vprašanje evropskega okvira. Ko smo pripravili to piramido, ki ste jo videli na prosojnicah, smo želeli izpostaviti pomen koherence, doslednosti med različnimi akteri, različnimi ravnmi. Rav, v poročilu Danta eh, smo prav tako prebrali vrsto eh, komentarjev, eh, ki se nanašajo na to, kako skupaj bolje prevzeti vsa ta tveganja, kako obladovati tveganja, o čemer je govoril tudi gospod Pavlo De Castro. V vaši knjigi ste namreč izpostavili pomen preventive, kako pomiriti trg. O tem ste govorili. In eh, to je zelo pomembno, kar se tiče koherence. Eh, pomembno je zagotoviti tudi koherenco, kar se tiče eh, davčnih vprašanj na ravni držav članic. Govoriti moramo o preventivi in po, govoriti moramo tudi o vlaganju. In to je ta koherentnost, ki jo je treba z, zagotoviti na nacionalni ravni. govorimo na splošno o SKP, vseeno pa je čudno, da imamo v nekaterih državah članicah eh, vezano pomoč eh, za mlečni sektor, drugot imamo drugačne sisteme, pom, uh, sisteme pomembna je doslednost pri pristopu. Pomembna je tudi doslednost pri uh, pristopu komisije. Tako da bomo vnaprej vedeli, kdaj bo komisija posredovala, kako bo poskrbela za eh, boj proti nestanovitnosti cen. Govoriti moramo o uporabi eh, neposredne pomoči in nacionalne pomoči, tako da bomo poskrbeli za koherentnost na tej ravni v eh, prvem in drugem stebru. Spodbujati moramo sodelovanje med prvim in drugim stebrom in tudi tukaj je potrebna doslednost. Za nas je to vprašanje koherentnosti bistvenega pomena. Pripravili smo več različnih eh, priporočil. Eh, člen 222 eh, obstaja, ampak ko se kriza razplamti, ne moremo od eh, kmetov zahtevati, da eh, sami poskrbijo za eh, zasebno obvladovanje tvegan. Vseeno moramo biti, biti ustrezno sposobljeni, če že imamo biti gasilci in na to odpravljati posledice krize. Veliko lahko naredimo s pomočjo okvira skupnosti, ampak nismo prepričani, če je tako raznolik evropski okvir eh, prava pot naprej, če lahko s tem eh, obvladamo vsa tveganja, ker so ta tveganja različna. V naši študiji smo želeli graditi na tem, eh, kaj že obstaja, razmišljati o tem, kaj lahko naredimo v okviru SKP imamo sistem eh, državne pomoči, ki deluje, imamo možnosti, ki jih eh, države članice uporabljajo, nekatere možnosti eh, niso tako pogosto uporabljene. Razvijati moramo ta okvir, ne smemo sanjati o popolnoma drugačnem sistemu. S tem bi morali uničiti obstoječi sistem. Potrebujemo fleksibilen sistem. Videli smo, da so razmere v različnih državah članicah različne zato je težko poenotiti uh, evropski sistem. Uh, s tem ne bi učinkovito odgovarjali na težave. Posredovati moramo tam, kjer smo lahko najbolj učinkoviti. Govorili smo o prvem stebru, o drugem stebru, obveščanje, informacije so pomembne. Razmišljati moramo o eh, mehanizmih, ki so potrebni, pa jih še nimamo in tako naprej in tako dalje. Na to vprašanje krize mi nismo želeli razmišljati o tem, kako iziti iz mlečne krize, ki smo jo priča danes, ampak kako eh, iti on kraj eh, tega obdobja. Lahko bi veliko govorili o eh, trenutni krizi, o tem, kaj je treba narediti, ampak naša začetna izvirna ideja je bila ta, da imamo kmetijski proračun, ki bo v naslednjih letih verjetno pod velikim pritiskom. in zato je zelo pomembno, da ohranimo ustrezno visok kmetijski proračun, eh, ki odraža cilje, ki jih imamo. Potrebujemo orodja, ki bodo maksimizirala eh, učinek za eh, kmete. Razmišljamo torej o tem, kako najbolj učinkovito uporabljati sredstva skupnosti. Seveda, Če se znajdemo v krizi, potem moramo najti hitro odgovore na to krizo, ampak eh, to je druga razprava. Imamo, eh, potrebujemo evropski okvir, potrebujemo koherentnost, ne potrebujemo monopola Evrope, ampak veliko lahko naredimo na evropski ravni. Naprimer, eh, poskrbimo lahko za izmenjavo najboljših praks, pogledamo si, kaj države članice počnejo v prvem stebru, v drugem stebru in tako naprej. si yo quisiera añadir alguna. No, jaz bi še nekaj dodal, eh, predvsem v povezavi z vprašanji, ki so bila postavljena. Veliko se je govorilo o možnosti skupnega evropskega sklada za kmetijska zavarovanja, za pokritje tvegan v kmetijstvu. Ta ideja ima smisel, ko pride do pomembnih težav in pa glede na heterogenost tvegan. Eh, v Evropi med eh, severom in jugom, vzhodom in zahodom, ko gre za živinorejo in poljedelstvo. Velike razlike obstajajo. No, če bi mutualizirali kmetijska tveganja v Evropi, bi to prineslo proračunsko prerasporeditev v posameznih državah članicah in to bi bilo zelo kompleksno. Eh, predvsem, ko gre za razprave v Evropskem svetu. Predstavljajte si, kako bi razpravljali o prerasporeditvi eh, proračuna, eh, ko gre za mutualizacijo tvegan. Potem eh, ste podali še eno zelo zanimivo idejo o varčevalnih računih. Obstajajo dobra leta in slaba leta. To je zelo logično, ampak ta ideja, ki je zelo preprosta in logična, bi bila v praksi težko izvedljiva. Eh, kaj ti kmetovalci bi morali imeti določeno eh, kulturo, ki pa je pogosto nimajo določeno, eh, določen način razmišljanja. Poleg tega je situacija zelo zapletena. Ti računi pa so povezani tudi z davki in davčni sistemi so po državah članicah različni. Mm, ene države so naklonjene varčevanju, eh, tam gre za eh, praktično subvencionirane eh, račune, po drugi strani pa so v drugih državah okoliščine temu zelo nenaklonjene. Torej, izvedba te ideje bi bila zapletena. Pa še nekaj bi povedali. Mehanizem za upravljanje kriz ne izpolnjuje svoje vloge. To je jasna kritika. Eh, prvič zato, ker eh, spada v proračun in mora upoštevati določena pravila, zato ta mehanizem ni operativen, potem pravila tudi niso zelo jasna, ko pride do krize in ko je sprožen ta mehanizem za krizno rezervo. Pravila v zvezi s tem niso jasna in uh, arbitrarnost tukaj je zelo nevarna. Potrebovali bi jasna pravila, kako se krizo definira in kako se potem avtomatično sproži ta mehanizem za upravljanje krize. Ne moremo biti arbitrarni, nekaj je kriza, nekaj ni kriza, nekaj je mogoče kriza, ne moremo ravnati na ta način. Potrebujemo jasne kazalnike in jasna pravila za to, da se na bolj ali manj avtomatičen način sproži intervencija. Eh, upravljanje krize in rezerva mora zato biti izven proračuna. Če bomo to imeli v proračunu, tako kot zdaj, bomo v težavah. Potem ste govorili tudi o mlečnem sektorju. Sam bi nekaj povedal o tem. Ena od tematik, s katerimi se ukvarjamo, je tudi, da so organizacije eh, proizvajalcev in pa zadruge eh, zelo pomembne. Te bi lahko preprečile, da bi cene Eh, močno upadle. To vrstno. To vrstne dejavnosti pa tukaj trčijo na različna pravila in norme. Eh, dobro bi bilo, če bi lahko bolj podrobno razpravljali o tem, kako bi eh, v okviru pravil v zvezi s konkurenčnostjo izvajali določene dejavnosti na tem področju. Pogosto ta pravila stvari ovirajo. Mislim, da bi tukaj potrebovali več jasnosti. Še eno pomembno vprašanje. Mehanizmi in instrumenti za upravljanje tveganja niso namenjeni temu, da se reši neka strukturna kriza. E, če cene padajo leto za letom, torej e, se to ne ureja z mehanizmom za upravljanje tveganja. Tukaj ne gre za tveganje, ampak gre za strukturno krizo v sektorju in da je sektor treba prestrukturirati. E, pri tveganjih pa e, je tako, da e, eno leto tveganje obstaja, drugo leto pa te nevarnosti ni več, ne pa da cene vse čas spadajo. No, za zaključek pa še nekaj, nekaj zanimivih idej v zvezi z observatorijem za opazovanje cen na evropski ravni. Ti bi lahko razvili eh, neke kazalnike za avtomatično sproženje intervencije. To je ključnega pomena. Evropa potrebuje eh, baze podatkov in pa observatorije s podatki, eh, ki bodo veliko bolj natančni kot doslej. Tukaj nas čaka še veliko dela. Na koncu pa mislim, da bi bilo pomembno še naslednje in to tudi eh, predlagamo. Lahko bi mogoče potem eh, izvedli eno ločeno študijo o tem. Eh, reforma SKP 1420 v zvezi z drugim stebrom ni govorila o zavarovanjih. Ko gre za zavarovanje dohodkov in rent, s tem pa so povezani tudi vzajemni skladi za letine potem eh, s tem so povezani varčevalni računi in pa mehanizmi za stabilizacijo dohodka, eh, tako imenovani IST. Mm, eh, zavarovalni računi in vzajemni skladi so vključeni v to. Mi smo razmišljali tudi o zavarovanju za dohodke, da bi bil to nek dodatek k dohodku od letin. E, mislim, da bi to delovalo v določenih sektorjih, e, brez bistvenih stroškov. Brez bistvenih stroškov bi torej lahko e, zagotovili tudi taka zavarovanja za letine. Hvala. Bojenja, vi doš... Sama bi še nekaj dodala. Mislim, da sta moja dva kolega že veliko povedala. Rada bi se navizala na nekaj vprašanj ki so govorila o možnem zmanjšanju plačil, torej plačil, ki jih dobijo kmetje. Naš predlog razmišlja samo o možnosti, da se zmanjša osnovno plačilo za velike kmetovalce. E, majhni proizvajalci niso vključeni, pa predstavljajo velik del proizvajalcev, e, veliko večino. Ampak razmišljamo samo o možnosti, da bi del osnovnega plačila Eh, za tiste, ki niso majhni kmetovalci, eh, bil znižen in da bi bil vezan tudi na instrumente za upravljanje tveganja. To bi bil način, eh, kako spodbujati to, da tisti obrati, ki so bolj tržno usmerjeni, da bi lahko uvedli in prevzeli te nove instrumente za obladovanje in kritje tveganj. To je en vidik. Potem pa še nekaj, kar je bilo tudi večkrat omenjeno in sicer norme Svetovne trgovinske organizacije in pa to, da bi podprli instrumente za kritje eh, izgub, ki niso hude, torej manjših tvegan, eh, tvegan, ki so manjša od 30 odstotkov. Mislim, eh, da tudi tukaj eh, lahko kaj naredimo menimo, da je možno zagotoviti podporo za eh, zavarovalne instrumente za izgube, ki niso hude. Morali bi proučiti, eh, v katerih sektorjih so izgube na 30 odstotkov tako katastrofalne, da bi obrati bili močno prizadeti oziroma da bi izginili. Situacija ni homogena med sektori. Ampak mislimo, da. SKP eh, ne bi smelo obravnavati samo instrumentov v okviru zelene škatle. Mislim, da imamo tukaj še eh, manevrski prostor eh, tudi za podporo instrumentov iz rumene škatle. In mislim, da bi lahko podprli tudi zavarovanja za manj hude izgube. Hvala. Hvala lepa. če smem še sam kaj dodati. Vprašanje je, kdaj smo v krizi? Kaj je kriza? Kaj bi morali opredeliti kot krizo? Kakšna so merila za to? Kdaj naj bi sprejeli ukrepe za boj proti krizi, če ne naredimo nič prej? In seveda, predhodni ukrepi so cenejši, če se trg na to odzove. In potem še nekaj. Če to storimo, ne ogrozimo stabilnosti trga, kajti najpomembnejša je stabilnost trga. Zato potrebujemo neke vrste intuicijo, zato da bomo vedeli, kdaj storiti kaj. Evropska komisija pa ravna drugače. Komisija pravi, o ne, krize pa ni. Ko pa kriza pride, komisija pravi, vidimo luč na koncu tunela. No, ampak stvari dejansko ne stojijo tako. Mislim, da smo priča krizi v sektorju mlekarstva. Spomnim se komisarke Fisher-Bowl, ona je včasih zavlačevala, ni želela storiti nič za mlečni sektor. Potem pa smo morali dejansko požreti velike stroške. Morda bi takrat lahko prestrukturirali trg, ampak takšno prestrukturiranje bi seveda pomenilo konec za številne kmetije v politiki, pa je včasih treba sprejeti težke odločitve in včasih se izpostavimo tudi temu, da izgubimo priljubljenost. Če podnebna negotovost vodi v pretirane protekcionistične ukrepe, naprimer, če proizvodnja na poljih naraste za 10 do 15 odstotkov, potem bi morali te proizvode hitro vzeti iz trga, zato da trg ostane stabiliziran. Na no, zadnji reformi skupne kmetijske politike pa, tako se zdi, smo poskusili storiti vse za to, da bi in tukaj smo dejansko popustili pod pritiskom komisije in sveta. Storili smo vse torej zato, da bi omejili področje uporabe tistih instrumentov, ki jih lahko neposredno uporabimo na trgu kot intervencijske ukrepe. Kajti pametna intervencija ni nujno v nasprotju z ekonomijo prostega trga. Mislim, da kmetijstvo potrebuje stabilnost in trenutne razmere jasno govorijo o tem, kaj bi morali storiti. Gospe in gospodje, najlepša hvala za vašo študijo. Pozdravljamo tudi komentarje komisije, dejali so, da se bodo sestali z vami, zato da bi govorili o tem, da bi se spustili nekoliko globje, kar zadeva instrumente, ki so trenutno v uporabi. Govorili pa boste tudi o morebitni novi reformirani SKP, vendar ta razprava nas še čaka. Leto 2020 je pred urati. Kakorkoli že, hvala lepa, te točke je konec, te točke je konec, hvala za vaše študije, hvala za predstavitve. Torej, hvala lepa še enkrat.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 je z nami gospod Jens Šaps. On je v direktoratu C za organizacije skupne roditve trga v zvezi z kmetijskimi izdelki. Po njegovi predstavitvi pa bodo seveda poslanci lahko postavili vprašanja. Gospod Šaps, izvolite. Razboša. Thank you, uh, Chairman this, uh, Hvala, gospod predsednik, za priložnost, da vam še enkrat predstavim trenutno stanje v zvezi z delegiranimi akti. Kakor veste, je to tekoče delo pri nas in uh, želimo si, da bi s tem delom nadaljevali v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom. Vemo tudi, da se bomo posvečali skupnim ureditvam trga. Naša naloga je, da obstoječe določbe spremenimo v nove delegirane akte. Za nas je bil prvi korak naslednji. v skladu z ukrepi, ki smo jih morali izvesti v reformnem procesu, smo morali 200 predpisov na ravni komisije spremeniti v 200 delegiranih in 200 izvedbenih aktov. To seveda ni bilo primerno in tudi ne zaželeno. Zato smo preučili možnosti, da bi revidirali, posodobili in uskladili vse skupaj, ne da bi ponovno odpirali temele akte, ki so osnova teh predpisov. Želeli smo si zagotoviti poenostavitev, povečati smo želeli koherenco, zmanjšati smo želeli stopnje napak, prav tako pa smo želeli zmanjšati upravno breme. Poleg tega pa smo želeli zadeve uskladiti. To je zelo pomemben vidik za nas na tem področju. Mislim, da si vedno želimo tudi to, da bi izboljšali pravno gotovost. Preučujemo možnosti, da bi bila zakonodaja bolj razumljiva in bolj dostopna za tiste, ki jih to zadeva to je še vedno naš glavni cilj. Poskušamo, da bi na koncu procesa imeli morda okrog 20 delegiranih aktov in 20 izvedbenih predpisov. To bi potem moralo pokrivati celotno skupno ureditev trga, ki jo imamo na voljo. Zahvaljujem se tudi temu odboru, še posebej za vašo aktivno angažiranost. Mislim, da ste odigrali zelo aktivno vlogo. Jasno je, da je odbor vedno vabljen k sodelovanju v strokovnih skupinah. Zavedamo se, da to ni vedno mogoče, ampak to priložnost želimo izkoristiti za to, da še enkrat povabimo vas vse. Pozdravljam tudi pristop, ki smo ga razvili, namreč, da od časa do časa navežemo stike s poročevalcem ali poročevalko in eh, njihovimi skupinami. V trenutnem primeru je to evropski poslanec gospod Dontan. Mislim, da bi res lahko uporabili izkušnje parlamenta za to, da bi bili naši predlogi boljši in da bi si izmenjali čim več znanja in izkušenj, preden se spustimo dlje in globje v ta proces. Vedno smo na voljo tudi na dvostranski ravni za dodatne razprave. Še enkrat vas želim toplo povabiti k sodelovanju. Moja skupina bo z veseljem spregovorila z vami o morebitnih specifičnih vprašanjih, ki jih imate in o katerih želite govoriti. Dobro, zdaj pa lahko pogledamo trenutno stanje. Kakšno je? Posodobili smo za sekretarjat in za poslance zadnjo različico stanja, kar zadeva program usklajevanja za skupno ureditev trga. Tabelo ste prejeli in vidite lahko, da se v zadnjih mesecih veliko posvečamo prav temu. Takrat smo na zadnje objavili dokument, mislim, da je bilo to konec aprila. Tudi če to primerjamo z takratnim stanjem, lahko vidimo, da smo v zadnjih dveh mesecih lahko storili veliko na področju delegiranih predpisov. Te predpise zdaj preučuje zakonodajalec in to pokriva predvsem naš predlog za javno intervencijo in zasebno skladiščenje. Drugo področje so licence, tudi to je zelo pomembno vprašanje. Potem pa še podporne programe za vinogradnike in na koncu še sladkor in pravila v zvezi s tem v obliki delegiranega akta. To je tudi pod vašim nadzorom trenutno. več delegiranih aktov, bomo preverjali tudi v naslednjih mesecih. Prepričan sem, da bomo še pred koncem leta to uredili, še posebej, kar zadeva delegirani akt o sadju in zelenjavi, potem kvota in eh, klasifikacija živalskih trupel in tako imenovani izem in določbe v zvezi s tem. Zelo pomembna pobuda pa je še ena, to je treba spremeniti v delegirane in izvedbene akte, gre za scheme za šole, tesno smo sodelovali tukaj in to kar precej časa v zadnjih nekaj mesecih. Še enkrat ponavljam, da smo prepričani, da bo to pred vami še tekom letošnjega leta. Na koncu želim povedati še nekaj. Nekaj aktov smo lahko tudi izbrisali. Okrog 60 pravil komisije smo lahko prav tako umaknili v okviru dejavnosti, ki jih tukaj upravljamo. In jasno je, da bomo preučevali še dodatne možnosti za to, da bi zmanjšali število aktov, ki bi lahko bili naprimer v okviru klauzul o izteku veljavnosti To je vse, kar sem imel trenutno pripravljeno. Sveda sem se pripravljen spustiti v podrobnosti v zvezi z posameznimi delegiranimi akti. To je zdaj v vaših rokah. Če imate vi morda kakšno specifično vprašanje s kakšno posamezno točko, vam bom seveda z veseljem odgovoril na to vprašanje. Za nas so vsa pomembna, seveda, ampak eh, morda vi menite, da je kakšno vprašanje bolj pomembno od drugega. Najlepša hvala. Jeme. Hvala lepa. Gospod Jakub Irša. Gospod Andrej, najlepša hvala, gospod predsednik. Dotaknil bi se rad vprašanja vinogradništva. To najdemo tudi v enem od dokumentov. Rad bi spomnil na elemente, o katerih eh, smo že govorili eh, marca skupaj s komisijo. Govorili smo o tem dosegu in sedaj se k njemu vračamo. Najprej vprašanje eh, oblike. Verjetno bi bilo dobro, da bi videli vsa ta besedila, ki jih želi komisija spremeniti, modificirati, tako da bi lahko dobili bolj natančen vid v to, česar si želi komisija komisija v tem sektorju. Glede same vsebine dosjeja, eh, ki je zelo občutljiva, pa bi dejal naslednje. Mislim, da je treba ustrajati pri eh, tem, da predlogi sprememb ne spremenijo reforme iz leta 2008 oziroma eh, dela, ki se posveča vinogradništvu v reformi SKP leta 2013. Mislim, da moramo ohraniti specifično zakonodajo, specifične določbe za uh, ta sektor. Na to ohraniti moramo pravila in to je prav tako zelo občutljivo. Pravila, ki se nanašajo na geografske označbe, na uh, etikete, označevanje in tradicionalne elemente. To moramo ohraniti v enem besedilu mislim, da ne smemo zmanjšati jasnosti pravil za uh, gospodarske subjekte. Kar se tri, tiče geografskih označb, moramo ohraniti pravila takšna, uh, kot so v uh, besedilu, ki bo uh, na to predstavljeno strani komisije. Hvala. Merci, monsieur le président v tom, ki. Gospod Donta, najlepša hvala, gospod predsednik. Kot poročevalec bi se rad zahvalil generalnemu eh, direktorju in njegovi ekipi za kakovosten dialog. Rad bi spomnil druge politične eh, skupine, da sekretarjat še vedno ne pozna poročevalcev v senci, še vedno niso dobili uh, imen, tako da sem zaenkrat še vedno sam samcat. Hvala še enkrat komisiji za to razpravo. Danes so, eh, do danes so bila štiri besedila poslana eh, parlamentu. Najprej zasebno skladiščenje, gre za vprašanje eh, postopka in v svetu obstaja konsens glede tega, skoraj dano, samo dve državi sta izpostavili določene pomisleke mislim, da večjih komentarjev eh, glede naslednjega besedila nismo dobili, na to torej imamo delegirani uh, akt za certifikate. To je povezano z informacijskim sistemom komisije, to je povezano z analizo informacij, ki jih potrebujemo eh, za to, da sledimo razvoju dogodkov na trgu. Naj spomnim na prejšnjo razpravo. Odbor za kmetijstvo je že zaprosil, je že zahteval za uh, ustrezen sistem upravljanja s podatki uh, in za dostop do teh eh, podatkov, ko pripravljamo nove smernice za to vrstno politiko. Naslednji akt uh, je akt, ki pokriva sadje in zelenjavo. Ovojnice se zmanjšujejo, nažalost, ampak uh, omogoča uh, zviševanje kakovosti uh, oziroma se upravičujem. Uh, Eh, omogoča zvišanje eh, količine, tako da v svetu prav tako obstaja eh, konsens in na to še vprašanje sladkorja. In tukaj bom najdaljši, če dovolite. Besedilo akta, ki smo ga prijeli, je bilo predmet dolgih pogajanj. Rad bi izpostavil, da bo parlament še vedno zahteval spoštovanje političnega sporazuma, ki je bil sprejet ne eh, generalni direktorat za kmetijstvo, ampak drugi, druge službe v komisiji eh, poskušajo s pomočjo zakonodaje eh, pridobiti tisto, kar so izgubili, ko sta glasovala parlament in svet. In parlament bo ustrajal pri političnih stališčih, ki jih je sprejel. To morajo upoštevati vsi akteri. Eh, Generalni direktorat za kmetijstvo lahko računa na eh, podporo parlamenta. Eh, Pogovarjali smo se z drug, dvema drugima odboroma zato, da bi ustrezno rešili vprašanje sladkorja. Sedaj čakamo na dve besedili o sladkorju. Kot smo že dejali večkrat na naših sejah, preprosto ne moremo sprejeti Eh, takšne fragmentacije razprave o vinu. Nažalost, več različnih eh, oseb eh, pokriva ta dose. Želimo, da vse, kar se nanaša na različne označbe, tradicionalna metoda, geografske označbe in tako naprej, vse to mora biti zelo jasno določeno, tako da ne bo vrzeli v teh pravilih. Na to imamo še vprašanje sadja in zelenjave. Glede na trenutno fazo teh razprav je treba povedati, da so bili številni komentarji strani sektorja upoštevani in eh, zato se komisiji zahvaljujem. Razpravljati moramo še o uh, dajanju na trg in o izvajanju programa tekom uh, vzpostavitve skupne odreditve trga smo govorili o tem, da so eh, zadruge del te zgodbe, sedaj pa govorimo eh, o izvajanju člena 222 in stališča v generalnem direktoratu za kmetijstvo so se spremenile, eh, so se spremenila. Za zadruge naj bi imele ločeno besedilo, zato ker trenutna pravila niso dovolj. Mislim, da nam morate pojasniti, kako zadeve stojijo sedaj. Hvala. Ja, Gospod Des, hvala lepa. Gospod Danta je spregovoril o aktualnih temah. Hvaležen sem mu za to, da kot poročevalec pazi na to, kateri delegirani so v pripravi. Imam pa komentar v zvezi s sistemom. Delegirani pravni akti so dobro urejeni v Lizbonski pogodbi. Brez ugovora parlamenta in sveta ostanejo v veljavi. To so dobra pravila. Ampak v Lizbonski pogodbi se mi zdi dobro, da je dovolj, če parlament ali svet vložita v govor. Torej ne oba, ampak samo eden od obeh. Gospod Šabs v odboru Agri smo prvi, ki je v zadnjem mandatu takrat za veliko večino pri izvajanju delegiranih pravnih aktov v zvezi z reformo SKP, podal ugovor. Takrat smo dejansko pisali zgodovino. In to nam je omogočilo, da smo se začeli pogajati s komisijo. Obstaja nevarnost, kako je povedal gospod Danta, da komisija z delegiranimi pravnimi akti poskuša doseči nekaj, kar je ni uspelo po politični poti. Naprimer, vzorčni primer je mm, bila proizvodnjo beljakovinskih rastlin. V parlamentu nismo o tem govorili in o dokumentu, ki ga je komisija mm, predstavila, je bilo vključeno prav to. Z nič celih tri. Pri nič celih tri ne bomo nikoli in ne bi nikoli dobili uh, rastlin tako, kot bi si želeli. 100 tisoč hektarjev beljakovinskih rastlin ali proteinskih rastlin smo eh, posadili in mislim, da je to dobro za vse. Mislim, da se moramo kaj naučiti iz tega, naučiti se moramo upravljati te delegirane akte, komisija je za to pripravljena, ugotavljam, da je tako in eh, mislim, da lahko dobro sodelujemo tudi na tem področju, zato da bi lahko našli potem neke rešitve, ki so tudi v interesu kmetov v Evropi. Pani poseł Aguilera. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Rada bi izkoristila priložnost eh, razprave z Evropsko komisijo. Ne bom pa govorila neposredno o zadevah, ki zadevajo DG Sanko, ampak o temah, ki so tudi pomembne za ta odbor. Aprila je komisija predstavila predlog eh, spremembe prilog k direktivi 2000-29 o eh, zdravju rastlin. Zdi se, da bomo ob koncu meseca eh, julija glasovali o tem. Ta predlog komisije šibi kontrolo nad zdravjem rastlin, ko gre za naprimer limone uvožene v EU iz tretjih držav. Gre za to, da naj bi sprostili nadzor, ko gre za uh, raka limon in pa za uh, črne pege. Torej, za ti dve bolezni naj bi uh, ošibili nadzor. Imamo pa skupni trg in ko enkrat ti citrusi pridejo v EU, se lahko prosto gibljajo. In nerazumljivo je, da komisija želi eh, za stalno uvesti ta zmanjšan nadzor, ko gre za škodljivce in bolezni citrusov. Kot sem omenila, to zadeva direktivo 2019. Imamo tudi objavljen eh, datum 11. maj. V uradnem listu EU je bilo to objavljeno 13. maja. In eh, te zahteve so predstavljene eh, na ta način. Za enkrat, eh, oziroma tam je omenjeno, da naj bi bil ukrep začasen do leta eh, 2019. V prilogi k tej direktivi pa naj bi komisija uvedla ta ukrep zavedno. Mislim, da je to nespremljivo. Ne smemo zmanjšati nadzora, ko gre za tako pomembne bolezni, eh, kot so omenjene bolezni citrusov. Če se začne na tem področju, se bo lahko ta zmanjšan nadzor razširil še drugod. Kako lahko razmišljamo o tem, ko pa to zadeva našo industrijo in naše kmetijstvo? še ta omatov TV ali opotreta, to je tudi en škodljivec. Uh, tukaj pa se predvideva samo uh, zmanjšana obravnava tega škodljivca oziroma bolezni. Ne vem, kakšen je cilj, da uh, se zmanjša nadzor pri uvozu citrusov. Potem pa se problemi razširijo in mi se nad njimi pritožujemo. Vem, da to ne zadeva DG Agri, ampak DG Sanko. Uh, ampak tema je tako pomembna, da sem jo želela izpostaviti tudi tu v odboru. Mogoče eh, bi lahko ukrepal ne samo parlament, ampak tudi generalna direkcija, zato da tega ne bi dovolili. Potem, ko se nek škodljivec razširi, pa se sprašujemo, kako ga uničiti. Sprejeli smo uredbo na tem področju, zdaj pa skozi zadnja vrata želijo uvesti neko direktivo, najprej v obliki začasnega ukrepa, zdaj pa že kot stalni ukrep. Veliko tu govorimo o škodljivcih. Komisija pa želi biti vedno bolj fleksibilna, ko gre za uvoz, ampak ne vem, kakšen bo rezultat vsega tega. Hvala. Pan posel de Castro, pan presožek. Gospod de Castro, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva delegirane akte. Kolegice in kolegi so to že omenili, gospod Andriju in gospod Dante sta to izpostavila. Povem lahko, da sem, da sem um, zaskrbljen. Ne poznamo zadev dovolj podrobno, da bi se lahko ustrezno odzvali še posebej kar zadeva delegirane akte v zvezi z sadjem in zelenjavom. Zahvaljujem se GD Agri. Naredili smo nekaj korakov naprej in lepo je, da smo zdaj to dobili na papirju. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da nihče drug ni prosil za besedo, zato predlagam, da predstavnik Evropske komisije poda svoj odgovor. Izvolite. You, uh, and, uh, hvala, gospod predsednik, hvala za komentarje in za vprašanja. Mislim, da imamo vsi enake interese. Želimo si nadaljevati čim bolj neproblematično z tem projektom. Samo ponovim lahko to, kar smo že večkrat slišali. Tudi v parlamentu je občutek tak, da sodelovanje zaenkrat dobro teče. No, seveda, zadeve je vedno mogoče izboljšati. Ena ali dve pobudi sta bolj zapleteni od drugih, naprimer pri sadju in zelenjavi. Vem, da je to za številne od vas zelo pomembna tema in zato seveda vabim v bistvu vse nas, da sedemo skupaj in da poskušamo najti rešitev. Bolj specifično, mislim, da je jasno tudi. Thank you. In o tem je govoril gospod Andriju. Vsaj, če sem jaz prav razumel, govoril je o standardih trženja za vino. V procesu označevanja smo se odločili za drugačen pristop. Mislim, da predloga ne bomo dobili k malu. Če si pogledate časovnico, spada to v peti del, drugo. To pomeni, da bomo najprej izvedli postopek ocenjevanja, preden bomo karkoli predlagali. Vidimo, da tukaj obstajajo težave, še posebej pa se zavedamo, da bi lahko to imelo posledice na sektor vinogradništva. Zato moramo biti previdni pri drugih elementih, mislim, da potrebujemo skupno razumevanje, tudi v političnem smislu. Gospod Des je povedal, da ne želimo ponovno tolmačiti temeljnih zakonodajnih predpisov. To ni naš namen. Mi želimo izvajati zakonodajo in zakonodaja je določena v osnovni uredbi. Neposredna povezava med postopkom, da se torej ne dotikamo temeljne uredbe, ampak zadeve izvajamo preko delegiranih aktov, je v bistvu temeljno načelo, v okviru katerega opravljamo delo za enkrat in prepričan sem, da bomo uspešno nadaljevali v zvezi s tem. Imeli smo nekaj vprašanj, tudi gospa Garcia je postavila vprašanje v zvezi z boleznjo. Prav ste povedali, to ni moja pristojnost, ampak če dovolite, bi besedo dal kolegicam in kolegom iz GD za zdravje in ko bodo naslednjič tukaj, bodo seveda lahko povedali več o tem. Kar zadeva odgovore na sploh, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Pogledam levo, desno, vsi prikimavajo. Mislim, da nisem ničesar pozabil. Hvala še enkrat za vašo pozornost in seveda, vedno smo pripravljeni, da se vrnemo k vam. Hvala. Pa začekujeme, zapravo, da bi že me vracaš do tematu. Najlepša hvala. K temu se bomo vrnili. Prav imate, ko pravite, da se bomo pri pripravi delegiranih aktov držali duha temeljnega dokumenta. Ampak eh, tega duha je včasih težko opredeliti, zato se ga je tudi težko držati. To je bila šala, seveda. Pozdravljam vašo deklaracijo sodelovanja. Gospod Dante se bo sestal z vami in mislim, da boste lahko spregovorili o številnih vprašanjih prav z njim. Zato, da se bodo naša pričakovanja bolje odražala v vaših predlogih. To ni vedno enostavno, zato ker moramo potem mi upoštevati pričakovanja kmetov. Dobro, najlepša hvala. S tem je te točke konec in gospe in gospodje, vse je za danes je konec, jutri začenjamo ob devetih. Gospod Kalnete bo naš gost, govorili pa bomo o vlogi kmetijstva v podnebnih krizah v okviru podnebnih sprememb in v okviru izzivov in težav, s katerimi se soočamo na tem področju. Hvala lepa še enkrat in se vidimo jutri ob devetih, točno ob devetih, lep večer.